E, gospe in gospodje skladno s členom dvanajst poslovnika in skladno z drugimi pomembnimi členi iz poslovnika bom podal izjavo In sicer bom naštel kandidate za predsednike Evropskega parlamenta. Skladno z 12. členom poslovnika je to edina tema, ki jo imamo danes na dnevnem redu. Kandidati za predsednika Evropskega parlamenta so gospod Nerž Deva. Kolega, lahko prosim ostanete. Kolega Deva. gospod Martin Schulz. Pani Diana. In gospa Diana Wallis. Kandidaci poinformovali mnie, že vyražajo. Ti kandidati so me obvestili o tem, da se strinjajo s tem, da so predlagani kot kandidati za predsednika. To odločitev lahko najdete tudi v zapisniku današnje seje in s tem smo sejo tudi zaključili. Hvala lepa, se vidimo jutri na glasovanju, ko bomo volili predsednika.